eh, za učinkovito eh, izvajanje večletnih načrtov eh, upravljanja ribištva in predvsem je tudi naš cilj, da to dosežemo v sodelovanju s parlamentom. Hvala, s tem smo končali to razpravo. In po dnevnem redu sledi izjava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o strategiji Evropske unije za Arktiko. V imenu podpredsednice dobi besedo komisar Füle. Uh, Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, Evropska unija je še povečala svoj prispevek k sodelovanju na področju Arktike. Zato me veseli, da lahko govorim danes v parlamentu v imenu podpredsednice in visoke predstavnice za, zunanjo, za zunanje zadeve o strategiji EU za Arktiko. Eh, in sicer po tem, ko je eh, bilo sprejeto skupno sporočilo komisije in, ehm, in visoke predstavnice o tem. V zadnjih desetih letih smo postali največji sponzor raziskav v Arktiki s prispevkom 20 milijon evrov na leto. In razen tega tudi z regionalnim in čezmejnim financiranjem Evropska unija je investirala več kot eno milijardo evrov v eh, gospodarsko sodelovanje od Grenlandije do Rusije. Če dodamo še prispevke držav članic, potem je ta številka skoraj 2 milijardi evrov. Naslednji koraki, ki jih načrtujemo, bodo prispevek Evropske unije k sodelovanju v Arktiki naredili še bolj pomembne. Torej, naša politika se osredotoča predvsem na tri ključne komponente, na znanje, na odgovornost in na eh, angažma. Če začnem z znanjem, Evropsko, eh, program Evropske unije Obzorje 2020 bo vzpostavilo eh, tesnejše povezave z raziskovalci iz tretjih držav. Razen tega razmišljamo tudi, da bi vzpostavili eh, informacijski centr za Arktiko. Nekaj besed o odgovornosti. Želimo sodelovati, sodelovati s partnerji, eh, predvsem eh, pri razvoju okoljsko prijaznih eh, tehnologij, ki eh, nimajo torej, brez večjih tveganj, predvsem za ekstraktivno industrijo in tudi za eh, Eh, ladijski promet. In kar zadeva angažma, želimo seveda tudi eh, okrepiti dialog z vsemi državami v Arktiki in zainteresiranimi stranmi. Razen tega želi komisija sodelovati tudi z avtohtonimi narodi. Eh, organizirali bomo v naslednjih mesecih dialog o tem z avtohtonimi narodi pomembna odločitev v zvezi s statusom opazovalca v eh, arktičnem svetu bo sprejeta naslednji teden. Ta svet eh, je sestavljen iz osmih eh, držav iz območja Arktike. Torej, mm, pričakujemo, da bodo v arktičnem svetu našli eh, pravično rešitev in da bodo pri tem Eh, tudi priznali pomemben prispevek, ki ga Evropska unija daje eh, temu svetu. Zato se želim predvsem tudi zahvaliti Evropskemu parlamentu, ker vse stranke podpirajo eh, našo prošnjo za članstvo v tem svetu. Moramo storiti vse, kar je potrebno za Arktiko. Torej, moramo sodelovati z narodnimi partnerji, da rešimo, da rešimo vprašanje podnebnih sprememb in da omejimo povišanje temperature na svetu za manj kot dve stopinji in eh, zelo se že veselim današnje razprave. Hvala. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke gospod Galar 2 minuti 30. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vam kot poročevalcu. Torej, kot poročevalec vam zahvaljujem, gospod komisar, za to, kar ste rekli, eh, predvsem tudi za sporočilo iz leta 2012, ki daje dober pregled nad angažmajem EU na tem območju. V, sporoč v tem sporočilu ste povzeli tudi informacije iz mojega poročila in navajate zelo konkretne številke o angažmaju EU v Arktiki. Eh, ta Eh, razprava ne poteka danes slučajno, temveč zato, ker bo k malu eh, zasedanje Arktičnega sveta, kjer se bo razpravljalo o prošnji EU za status, zato da bi imela status opazovalca v tej organizaciji. In to seveda podpiramo. V zadnjih letih se je povečal interes za Arktiko, tudi gospodarski interes, vendar zato ne zadošča, da ostanemo pri sedanjem angažmaju. Predvsem na področjih, ki so pomembni za Evropo, moramo storiti konkretne korake. Gre za varen in trajnostni dostop do naravnih virov in pri zagotoviti plovnih poti. In Če bi bili opazovalec v arktičnem svetu, bi to bil pomemben korak, vendar moramo eh, konkretno potem delati v delovnih skupinah arktičnega sveta v IMO in v drugih mednarodnih organizacijah. Eh, pričakujem si oblikovanje proaktivne politike. Evropa naj bi sodelovala s programi, z raziskovalnimi projekti in tudi s svojim trgom naj bi bistveno prispevala k razvoju tega območja. Primeri, kakršne so norveška, kažejo, da je potrebno uravnotežiti interese, trajnostni razvoj in varstvo narave, vendar potrebujemo tudi širšo komuniciranje tega, kar ponujamo kot EU in to nam pravijo tudi eh, partnerji, ki so nam naklonjeni na severu. Eh, Eh, dobro je, da smo pred kratkim eh, začeli tak eh, arktični dialog z Izlandijo. Vendar je pred kratkim premije Izlandije bolj govoril o Aziji, o Kitajski in drugih državah v zvezi z Arktiko, ne pa z EU, ne pa o EU. Vem, da on ni naš navijač, ampak če uh, se nekako komunicira, da eh, ta kooperacijski potencial ni tako eh, privlačen, potem to ni dobro. Torej, torej treba spremeniti, moramo eh, se narediti bolj privlačne. In to ne samo preko diplomatskih kanalov, temveč tudi think tank iz omrežji in tako naprej. Moramo se bolj fokuzirano vsega Eh, vključiti kot evropejci. Pri tem morata komisija in svet opraviti svoje, pa tudi parlament bo to podprl za SND. Gospaja Konsari, 4 minute 30. Arvoisa puhejohtaja, hyvä komisari Fyle. Gospa predsedujoča, gospod komisar Fyle. Hvala za zanimiv začetek te razprave in tudi za optimizem. Tako za politiko v zvezi z Arktiko, kot tudi kar zadeva možnost, da dobimo eh, eh, status stalnega opazovalca v Uniji, eh, vsem tem ste optimistični. Seveda je dobro, da Arktika ni postala Eldorado za vse, tako kot se je pred nekaj leti še mislilo, da bodo vse države hitile tja, ker pač eh, v upanju, da bodo našle eh, surovine in nafto. Izkazalo se je, da je težje naletiti tam na nafto, kot eh, se je pričakovalo. Šil je že opustila to dejavnost, ker so enostavno podnebne razmire prehude. Sedaj pa imamo malo več časa, da bi to regijo izkoristili trajnostno in mirno in da se pomisli predvsem tudi na pravice ljudi, ki tam živijo in se spoštuje pravice teh ljudi. Moramo razlikovati med Arktiko in Antarktiko. Arktika eh, ni samo voda, to so samostojne države, ki imajo tam svoja območja, to je regija, kjer živi lokalno avtohtono prebivalstvo. In lahko bi eh, rekli, da eh, smo mogoče prva generacija, ki bomo res spoštovali pravice teh avtohtonih prebivalcev in se zauzeli za njihove pravice. Sami so eno od teh eh, avtohtonih ljudstv na severu in Mm, spraš, vpraš, vprašali so jih, kaj za nje EU pomeni, ali v EU sploh veste, da obstajamo kot narod. So me vprašali, kako um, se nam EU lahko približa. Mislim, da so to zelo relevantna vprašanja in eden od odgovorov je ta, ki ga je podal že komisar. Je zelo velika želja, da bi v Rovanjemu ustanovili informacijski center o Arktiki. To bi eh, lahko eh, omogočilo usklajevanje politike z avtohtonimi narodi. Eh, pri tem je treba predvsem paziti na to, da se spoštujejo tudi mednarodne pogodbe in da ti bodijo v, eh, raz, v, torej v sodelovanje. Norveška in Rusija sta 2010 naprimer sklenili pogodbo in s tem eh, ste rešili dolgoritne spore v zvezi z Barencovim morjem. Arktični svet ima velik pomen. Eh, kajti ta arktični svet pomaga pri sklepanju takšnih pogodb. E, izgradnja infrastrukture v tej regiji, prometne povezave, vse to je treba zgraditi v, na območju Arktike in to je treba v prihodnje še okrepiti. Tako kot pravimo v poročilu parlamenta, je dobro, če se tega lotimo skupaj. Severna dimenzija, razsežnost bi pri tem lahko prevzela pokroviteljstvo. V poročilu Evropskega parlamenta je kolega Galar eh, poudaril, kako pomembna je tudi ta severna razsežnost za vsta proces in da potrebujemo strateško politiko, predvsem kar zadeva promet in logistiko. Razen tega bi bilo pomembno izvedeti, kako komisija želi povezati severno razsežnost s politiko v zvezi z Arktiko. <clears throat> Eh, in razen tega potrebujemo časovne načrte, torej kdaj naj bi razvili to strategijo za Arktiko, eh, v bistvu se že dolgo ukvarjamo s tem, ampak sedaj je čas za konkretne rezultate. Hvala komisarju tudi za to, kar je povedal v zvezi z raziskavami in eh, prispevek Evropske unije tu je velik in s tem potem še laže utemeljimo, da EU si zasluži status opazovalke v arktičnem svetu. Hvala. Grazie. Hvala za skupino Alde. Gospa Jeten Maki, dve minuti. Arktišela. Pa je pa gospa predsedujoča. V Artični regiji imamo vodo, led in neukrnjeno naravo, ampak tam živi tudi 4 milijone ljudi, ki bi se sami radi razvijali naprej in razvijali tudi gospodarstvo ta regija potrebuje rast in razvoj. Vendar mora biti ta trajnost vzdržen, pri čemer je treba upoštevati raznolikost narave. Artični politik Evropske unije manjka neka strategija. Naša politična skupina se zauzema za to, da bi čim prej sprejeli artično strategijo, ki mora biti tudi popolna in celovita, pri tem moramo upoštevati pridobitno dejavnost, naravo in pa tudi življenje ljudi. Gospa predsedujoča, zahvaljujem se tudi komisarju Füleju. Zato, da je omenil arktički, inform arktični informacijski center ter povdali njegov pomen. Naša politična skupina je ta center že od vsega začetka podpirala. Imamo tudi sa, eh, univerzo samijev, ki je tudi prinesla določen razvoj in upam, da bo ta informacijski center dejansko zaživel in deloval. Naša politična skupina se tudi zauzema za to, da postane Evropska unija opazovalka v Arktičnem svetu. Komisar zato vidi dobre možnosti, kar je spodbudno. To bo koristilo Evropski uniji, koristilo Arktičnemu svetu in tudi ljudem, ki živijo v Arktičnem krogu. Ta severna moča bi morala biti na vrhu agende Evropske unije in upam, da bomo, ko bomo naslednjič govorili o tej temi, razpravo opravili nekoliko prej, kajti to, da ta razprava poteka ob tej uri, kaže, kako pomembno je to vprašanje. In končno naj, naj povem tudi, da nimamo nekega odbora za arktične zadeve v Evropskem parlamentu. Tega bi morali morda tudi spostaviti. Morda lahko to naredi parlament v naslednjem eh, mandatu, v naslednji sestavi. Potem bi lahko tudi ukrepili arktično politiko v Evropskem parlamentu. Upam, da bomo skupno lahko eh, zadeve peljali naprej in izboljšali in da bo ta tema dobila pomembnejšo vlogo v Evropskem parlamentu, tudi v komisiji in Evropski uniji kot taki. Hvala lepa za zelene, gospod Arant. Dve minuti. Grazie. Govoril bom estonsko, da pokažem solidarnost z arktičnimi predstavniki. Pred sedmi meseci marca 2010 sem v isti dvorani govoril na isto temo. Evropska komisija je zastopala Catherine Ashton na takratni razpravi pozval sem jo, da pokaže dializem in da predlog za moratori proti ekstrakciji naravnih eh, bogastev v arktičnem svetu. Kolegi so mi dejali, naj bom bolj realističen. Če sem pošten, nisem videl posebnega dializma v delovanju komisije. Vendar sem želel to vsaj izpostaviti. Vendar pa tudi komisija ne bo kazala veliko pragmatičnosti in realizma, kako bi drugače bili v situaciji, ko, ko komisija ne pozna 43 točk aktivnosti, ki so bile predlagane v letu 2008. Ni treba, da smo britanski euroskeptiki, da bi videli, da kadarkoli se pojavi problem, komisija vzpostavi institucije za namene bančnega nadzora ali kakšno drugo zadevo. To se zgodi, smo pa naredili kaj za Arktiko, vas sprašujem, imamo tukaj poročansko vrstico? Ne. Komisija je pravzaprav zmanjšala financiranje v naslednjem finančni perspektivi za 12 odstotkov v primerjavi s številkami, ki jih je omenjal komisar Füle. Ne bomo postali mogoče bomo postali stalna predstavnica v etičnem svetu, ampak imamo strokovnjake v komisiji za to delo, nimamo. To pomeni, da ne moremo prevzeti tega položaja v etičnem svetu. Bi pa morali biti pripravljeni, saj postaje vedno bolj jasno, da potrebujemo nek realistični pristop za reševanje problema podnebnih eh, sprememb in potrebujemo tudi nek sistem upravljanja za Arktiko. Kar tudi potrebujemo je vizija, oblikovanje standardov delovanja na področju ekstrakcijskih dejavnosti, odkrivanje virov. Videti moramo, kako bomo uporabili vojsko v Arktiki, če bo to potrebno, kako bomo razvijali reševalne eh, akcije. Vem, da večina v eh, tem Evropskem parlamentu ne podpira predloga, da naj bi Artija postala univerzalno zaščiteno območje, bi vam pa podal primer iz Estonije. Ferdinand eh, Franta, ki je odrasel v Estoniji, je imenoval otok eh, v Artičem svetu, čeprav sam nikoli ni prišel do njega ampak ameriški kapitan, ki je dosegel ta otok 45 let kasneje, je kljub temu predlagal, da dobi ta otok ime po eh, njem. Tam je prepovedana vsa gospodarska dejavnost, razen dejavnosti avtohtonih prebivalcev. To je bilo spostavljeno 1976, kar je ponovno potrdil predsednik Medvedje v lansko leto. Zakaj, če oni to razumejo, ne razumemo tega mi. Zato potrebujemo več realizma in pragmatizma tudi znotraj komisije. Hvala lepa za guje, gospod Murphy. Eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da ni eh, večje in eh, groznejše ilustracije tega, kar delamo z parlamentom, kot eh, so prikazi topljenja ledu čez 30-40 let bi lahko imeli bi poletja brez eh, ledu. To pomeni tudi dviganje gladine vode in eh, z hitrostjo eh, segrevanja ozračja še kaj hojšega. Tudi za 70 metrov bi se lahko zvišala gladina. To pomeni samo, ne samo Bangladeš ali otoške države, ampak tudi Dublin in druge mesta bi bila pod vodo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 pomeni težave za nastotene ljudi povsod po svetu, vendar tega ne razumejo tisti, ki želijo izčrpati še več nafte in eh, plina. Tukaj odpirajo vedno nova področja, medtem ko se kriza povečuje, se eh, voditelji odločajo drugače. Okoljske organizacije pozivajo k globalnemu eh, dnevu roke stran od Arktike, da bi prešli na ekonomijo oziroma gospodarstvo brez eh, uporabe fosilnih goriv. Hvala lepa. Gospod Murphy, a sprejemate modri karton? Uh, Hvala lepa. Lahko spremete dejstvo, da ima prebivalstvo, ki tam živi, tudi pravico do razvoja in drugič. Eh, ne povem, da je bil, da, bila kitajska ledomilka, ne pa neki kapitalist, ki je pribil led do Artike. Torej ne gre za kapitalizem, ampak za kitajske komuniste, ki želijo eh, osvojiti to območje. Hvala za vprašanje. Hvala za vprašanje, seveda se strinjam. Ljudje, ki tam živijo, imajo seveda pravice in te so prednostne in mislim, da se ne zauzemajo za uničevanje eh, okolja, v katerem živijo. Ne morem pa uh, se strinjati z vašo določ, določitvijo kapitalističnih dežel. Uh, Kitajsko samo zato je komunistična dežela, ne pomeni, da je kaj drugega. Imamo Rusijo, ZDA, Kanado in Evropsko unijo, ki želi tukaj sodelovati, vsi se želijo eh, udeležiti tekme za Arktiko, eh, kar je v nasprotju z interesi tega planeta in ljudi, ki na njem živijo. Hvala lepa. Zdaj pa ostali govorniki. Esaja za minuto in trideset. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar Maja bo atlični svet odločal o prošnji Evropske unije za članstvo v obliki stane opazovalke. Vprašanje pa je, imamo karkoli ponuditi za to sodelovanje, imamo neke jasne, natančne načrte in neko strategijo za Arktiko leta 2012 eh, smo pripravili neke smernice na to temo. Januarja 2011 smo dobili poročilo kolega Galerja, ki smo ga sprejeli glede trajnostne politike Evropske unije. Tam eh, smo pozarjali na uh, eh, ravnovesja in tudi, da je treba zagotoviti ustrezno uh, koriščenje naravnih virov uh, Arktike, govorili pa smo tudi o krhkosti in občutljivosti arktičnega okolja. Šlo je za varstvo okolja in odgovorni razvoj regije za kar naj bi potrebovali akcijski načrt. Gospod Füle je dejal, da komisija razmišlja o vzpostavitvi informacijskega centra. Finci se seveda zauzemajo za to, da imamo v Rovanjemiju eh, ta eh, informacijski center, tukaj imamo tudi samensko univerzo in smo pripravljeni eh, pomagati z našim strokovnim znanjem za to, da bo Evropska unija lahko razvila neko osmiselno arktično politiko. Hvala lepa. Beseda ima gospod Gallagher za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Zaščita in varstvo atičnega prostora je ključnega pomena, pri čem moramo vedno upoštevati zaščito avtohtonih ljudstev in skrbiti za njihove potrebe in njihove probleme, ki jih mora Evropska unija dobro poznati. Vsakeč, ko sem bil v Artiki, sem vedno znova spomnil na to, da je Evropski parlament bil proti eh, prodaji čuljne kože, kar je bil del njihove, gospoda, njihove pridobitne dejavnosti, kar ni škodilo okolju. Evropski parlament eh, oziroma kot predstavnik parlamenta sem se odeleževal vse stankov arktičnega sveta, v katerim imamo vse člane Kanado, Združeno kraljestvo, Finsko, Islandijo, Norveško, Rusko federacijo, Švedsko in Združene države Amerike. Naslednji sestanek bomo imeli julija v, na švedskem. Evropska unija želi postati stalna opazovalka v etičnem eh, svetu. Zelo podpiram tiste, ki so za to odločitev. Upam, da bo prošnja Evropske unije tudi pozitivno rešena v etičnem svetu. Hvala. Gospod Gallagher, a, sprejmete modri karton? Um, arvoisa kollega te sanoitte aivan oikein että alko- Dragi kolega, dejali ste, da, je, da so interesi avtoh tonih prebivalcev v spredju in da so se prebivalci eh, se pritožili proti prepovedi prodaje tjulne kože. Eh, Ampak eh, pravzaprav je Arktika izjema tukaj, ker se tam kože še prodajo. To je vprašanje, naprimer, ki je pomembno. Vprašanje, ki je bilo v Kanadi tudi eh, zelo obravnavano v medijih. A ste se zavedate tega? Ne vem, da je tukaj eh, izjema ne gre za moje poglede, ampak eh, tiste predvsem tudi iz Grenlandije, ki prodaja določeno število odjolnih eh, koš. Eh, to je pač mnenje. Dejstvo pa je, po drugi strani pa je dejstvo. In Takrat, ko sprejemamo odločitve Evropskega parlamenta, moramo vedeti, kaj tudi ti Ljudje mislijo, najprej morajo počakati na izid eh, sodnega postopka in pričakujemo, da bo odločitev sprejeta v naslednjih mesecih. Hvala lepa, gospod Eichhout, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tukaj govorimo o strategiji komisije v zvezi z severnim polom oziroma Arktiko. Moram reči, da sem razočaran, ko gre za odgovornost in za dialog. Spok, če govorimo o odgovornosti, govorimo o ekstrakcijskih dejavnosti z eh, nizkim tveganjem. Kaj misli komisija s tem v ZDA? Že poteka eh, razprava. Eh, Naprimer, gospod Filic želi črtati vrt vrtalne aktivnosti in se odločajo, da v tej regiji vendarle ne bodo vrtali za NATO, zaradi tega, ker je ta regija še posebej prizadeta zaradi podnebnih sprememb. Zakaj komisija ne reče, da si ne želi nobenih eh, ekstrakcijskih dejavnosti v tej regiji, ker eh, želi zaščititi to območje, ampak govori o nizkem tveganju pri ekstrakcijski dejavnosti? To nas ne bo pripeljalo nikamor. Hvala lepa, gospod Preda, minuta in 30. Hvala lepa. Kot poročevalec za Islandijo Lahko povem, da ima tudi parlament interes na Arktiki. Islandija je majhna država, vendar pa igra zelo pomembno vlogo v tej regiji. Tako imajo tudi sekretarjat Arktičnega sveta, Islandec je na tem mestu, tako da je Islandija v tem kontekstu zelo pomembna. Iz zadnje razprave, ki smo jo v parlamentu imeli o temi, o kateri je danes govora, je komisija začela razmišljati o arktični politiki. Arktični svet pa je tudi konsolidiral svoje upravne in politične zmogljivosti. Mislim, da je čas, da se tudi naša inštitucija tu odloči. Tudi Evropska unija je pomemben akter pri raziskovanju območja Arktike. Namreč 20 milijonov evrov je bilo namenjenih v zadnjih 4-5 letih za raziskave na tem območju. Torej, kot stalna opazovalka v arktičnem svetu, tudi mi prevzemamo svoje odgovornosti. Nisem mnenja, da bi lahko prevzeli to vlogo, če bi bili outsideri. Sveda vem, da so države kot je Kitajska, ki je zelo zainteresirana. Evropska unija pa temelji na skupnih pravilih in mislim, da je to najboljši način, da razvijemo vse države. Arktične države so seveda tiste, ki bodo imele zadnjo besedo, mi pa moramo prav tako odigrati svojo vlogo. Hvala lepa, gospod Bele, za minuto in 30. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi kot poročevalec v odboru za industrijo, bi se osredotočil na specifično dejavnost iskanja nafte in plina v Arktiki, kar ste že omenjali. Šelje e, v Alaski izvaja določene operacije in ugotovil, da so te operacije izjemno težavne in nevarne tako za ljudi, kot tudi za naravo. Mnogi tukaj so pozivali k moratorijo na vrtanje v Arktiki. Imamo poseben primer Grenlandije in drugače pa eh, Evropska unija nima arktičnih eh, voda, ampak eh, v novem osnutku zakonodaje glede operacij pridobivanja nafte in plina na odprtem morju imamo obveznost družb, da zagotovijo, da se lahko ustrezno odzovejo na iztekanje eh, nafte. Vendar to je resna obveznost, ki jo predpisuje zakonodaja. In to velja za vsakršno offshore dejavnost eh, tudi v Arktiki. Ta instrument eh, mora komisija zastopati tudi v etičnem svetu in upamo, da bomo kmalo postali eh, opazovalka v etičnem svetu, kjer pa imamo seveda glavne akterje, ki so stalni člani. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Gžip eh, za minuto in 30. Dziękuję pani przewodnicząca. Unia Europejska oczywiście ma ograniczony wpływ na... Hvala lepa, Evropska unija ima omejen vpliv na to, kaj se dogaja v Arktiki. Vendar pa so nekatere države članice tudi v arktičnem eh, krogu. Evropska unija pa si prizadeva postati opazovalka v arktičnem svetu. Mislim, da imajo nekatere države članice eh, status opazovalke kot moja država, kar izhaja iz eh, velike prizadeve na področju raziskav in razvoj. Imamo tudi polsko raziskovalno postajo, ki deluje že nekaj časa. Pred nekaj leti smo imeli poročilo o daljem severu. S kolegi sem vložil štiri amadmaje. Veseli me, da je komisija v tem sporočilu upoštevala določene pripombe, ki smo jih dali tam glede raziskovalne infrastrukture za raziskavo morskega dna. Več kot 100 milijonov je bilo vloženih v eh, znanstvene raziskave. Seveda bi si marsikdo želel še večje investicije, smo pa prepričani, da gre za zelo pomemben eh, naravni habitat, ki bistveno vpliva na stabilizacijo podnebja, ki vpliva na ravnovesje naravnih bogastov. Pri tem pa je treba upoštevati tudi interese avtohtonih ljudstev, ki tam živijo. Vsak poseg v okolje mora biti dobro premišljen, zato moramo v Evropski uniji o tem govoriti, da bi se izognili eh, temu da bi nekdo zapičil zastavico v morsko dno na Arktiki in dejal, to je moje teritorij, preveč je na kocki. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na KHDI. Gospa Basesko. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Arktika je območje strateškega pomena in to vse večjega. Ob segrevanju ozračja in topljenju arktičnega ledu so bile odkrite rezerve oglikovodikov, kar seveda izziva interes mnogih držav. Evropska unija je tudi zainteresirana za sodelovanje, pa tudi, da se sooča z provokacijami na tem območju. Glavni cilj je spodbujanje racionalne in trajnostne rabe eh, resursov, ki jih najdemo na Arktiki. Prav tako pa je potrebno ob enem tudi zaščititi naravna bogatstva. Energetske zaloge, ki so jih odkrili na Arktiki, je treba izkoriščati trajnostno, ne da bi škodovali ekosistemu. Zlasti me skrbi dejstvo, da bi na tem območju lahko dejansko prišlo do konkurence in boja za naravna bogatstva. Gospod Karaš. frau präsidentin herr kommissar! ich möchte das europäische parlament darüber informieren dass nächste woche evropski parlament bi obvestil da smo da bomo naslednji teden od ponedeljka do petka potekala parlamentarna konferenca arktičnega sveta in eh, sodeloval sodelujem v tej razpravi ker bom tam zastopal evropski parlament eh, amadmaje za dokončno resolucijo in teme, ki smo jih tukaj omenjali, bom vključil še posebej poziv, da bom v korini maja artični svet sprijel Evropsko unijo kot opazovalko, vendar pa lahko lahko računamo z blokado Kanade in eh, Rusije. Zato vse prosim, da izkoristijo vse svoje kontakte in možnosti, da bi zagotovili pozitiven rezultat eh, glasovanja v mesecu majo. Imamo tri polnopravne članice, Islandijo kot kandidatko, šest opazovalk in naslednji teden bomo izkoristili parlamentarno konferenco za to, eh, da bi obravnavali te teme in pripravili skupno strategijo. Prosim tudi komisijo za eh, sodelovanje na tem področju in za izmenjavo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima sedaj komisar Füle. Hvala, gospa predsedujoča in spoštovani poslanci. Najprej bi se vam rad zahvalil za vaše dragocene pripombe nocoj. Ta parlament je namreč zelo pomembna gonilna sila za razvoj arktične politike. In nocoj naj še enkrat povdarim, da je Arktika regija, ki je pomembna za vse nas, ki smo tu. Kar nekajkrat je bilo omenjeno avtohtono prebivalstvo in naj zelo jasno povem, da bo Evropska unija poiskala ustrezne načine, s katerimi bo zagotovila, da bodo avtohtoni narodi obveščeni o politikah, ki vplivajo na nje. Prav tako bodo dobili ustrezne platforme, da bodo lahko izrazili svoje skrbi in svoje mnenje napram Evropi. Evropska unija in služba za zonanje delovanje bo zato še pospešila svoje prizadevanja in nadaljevala dialog z avtohtonimi prebivalci. Jasno ste povedali, da bo Arktika sama potrebovala podporo pri soočanju z ogromnimi okoljskimi in gospodarskimi izzivi, ki so relevantni ne samo danes, pač pa so pomembni tudi za prihodnje generacije. Sodelovanje je ključnega pomena. Prevzeti moramo odgovornost in dati svoj prispevek. V tem kontekstu bi rad nekaj več povedal glede vrtanja na Arktiki. Arktične države in Evropska unija imajo skupen interes zagotoviti, da bodo naravni viri na Arktiki, tako na morju, kopnem in podmorskim dnom, izkoriščeni na trajnosten način, ki ne bo kompromitiral okolja na Arktiki in ki bo prinesel koristi tudi lokalnemu prebivalstvu. Evropska unija nima neposredne meje z Arktičnim oceanom in kolikor vemo, se dejansko vsi resursi nahajajo znotraj meja v dolžini 200 mil. V današnji razpravi smo slišali povdarek tudi na sodelovanju z drugimi državami. Dejansko Že pospešujemo našo razpravo z ZDA in Kanado. Arktično sodelovanje na področju raziskav, imamo dialog z Norveško, izmenjujemo mnenje tudi z Islandijo za to, da bi poiskali politične sinergije. Prav tako imamo z Islandijo, Rusijo in Norveško sodelo sodelovanje vzpostavljeno tudi v okviru severne razsežnosti. Tudi sodelovanje z Grenlandijo odpira nove priložnosti. Nadaljni razvoj naše politike pa bo nedvomno pomembno povezan tudi z našim statusom opazovalke v Arktičnem svetu. Še predtem pa bi rad poudaril še eno stvar v zvezi s tem, kar je povedal gospod poslanec Karas pred par minutami. Naj se tukaj tudi sam na kratko zaustavim. Sporočilo o politiki za Arktiko ne predstavlja strategije. Vsaj ne še. Ta politiko razvijamo od leta 2008 in še vedno je nekako v povojih. razprave, kot je nocojšnja, pomagajo pri nadaljni izgradni in dodelavi te naše politike, da bomo nekega dne lahko dejansko predstavili dokument, ki se mu bo reklo strategija. Dokument, ki bo temeljil na tesnem sodelovanju med visoko predstavnicno in komisijo. pri čemer seveda bomo upoštevali obe stališči in zagotovili koordinacijo. V mestnem obdobju pa sporočilo iz leta 2012 in še zlasti delovni dokument o inventarju dejavnosti pri razvijanju evropske arktične politike, torej ta govori tudi o zrelosti vaših zahtev, zlasti kar zadeva koherentnost regionalnih in raziskovalnih programov in zlasti kar zadeva stike z arktičnimi avtohtonimi prebivalci. Evropska komisija in njene agencije so bile aktivno udeležene v arktičnem svetu in njegovih delovnih skupinah. Naj v tem kontekstu na kratko omenim tudi vprašanje financiranja. Trenutno preiskujemo možnosti financiranja v luči večletnega finančnega okvira, obzorja 2020, regionalni in čezmejni programi naj bi bili ključna področja za arktiko. Uh, Če se sedaj vrnem na našo prošnjo za status opazovalke, hvaležen sem za besede poslanca Karasa. Prepričani smo, da bodo člani Arktičnega sveta sprejeli odločitev, s katero bodo prepoznali bistven prispevek, ki ga Evropska unija lahko da k tej zelo pomembni regiji. Najlepša hvala. Grazie, hvala lepa, gospod komisar. Razprava je zaključena. Glasovanje pa bo potekalo na junijskem zasedanju. Naslednje zasedanje sledi jutri od 9 do 14 in od 15 do 17. Dnevni red pa je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem današnje zasedanje prekinjamo. Hvala lepa.